prosim če se sedete na svoja mesta Jean Paul, you want the floor? Oui, madame, madame la présidente. Jean Paul. Madame, madame la présidente. Gospa predsedujoča, vesel sem, da smo v tej dvorani skupaj z odborom Libe, vendar pa sem presenečen, da poslanci odbora Ekon nimamo imen pred sabo. Lahko glasujemo, imamo glasovalne pravice. Mislim, da je težava v tem, da so naše kartice z imeni od sosednje dvorane, kamor bomo potem odšli. In parlamentarne službe še torej niso ugotovile, da potrebujejo včasih dvoje teh kartic.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 prav začenjamo petnajst čez je že ne vem ali je dovolj poslancev tu ali ne za glasovanje prosim umirite se dobro dovolj dolgo smo čakali na poslance pa naj si imajo kartice z imeni ali ne najprej sprejete dnevnega reda mislim da nihče ne ugovarja ali ne želi spremembe, tako da je to sprejeto. Sedaj pa imamo glasovanje. Prosim, če vložite v reže kartice, testno bomo glasovali. Ah. Okay, we have technical... Prav, tehnične težave imamo. It's a surprise in this room. Kakšno presenečenje v tej dvorani, kot običajno. Sovražim to dvorano. No, actually, oh, can I take this machine here? Oh, can you operate the machine? Can, uh, can okay, well, at the moment it's. Prav. V tem trenutku torej imamo štiri preveč glasov iz Alde, pa to ne more biti prav, saj jih sploh ni toliko. Mislim, da jih sploh ni vse skupaj toliko v odboru. Ali pač? Kdo je tukaj iz Alde? This, this, this, this be right because... Torej, naprava nima prav. Samo štiri člane Alde. Vejko nimamo. Mislim, da elektronskega glasovanja ne bo možno izvesti. Napaka je. Torej, da so štiri preveč, vse skupaj pa imamo samo pet članov Alde. Um, well, even though it says that. No, no, no. The,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 sedaj mi napravi pravi, da so vsi člani odbora člani Alde. enajstdeset kartic je vloženih, triinpetdeset gumbov pa ste pritisnili. Štiriinpetdeset vas je sedaj pritisnilo, še vedno enajstdeset kartic, sedeminpetdeset pritisnih, oseminpetdeset, devetinpetdeset. zdaj bi že morali biti pri približno 61, še dva, torej, če boste pritisnila. Dve kartici sta vloženi, pa nihče ni pritisnil na gumb. To me nekoliko skrbi. To me vedno skrbi, ko se to zgodi. Prav. Najprej. Imamo predlog smembe 11. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 12. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 13. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 65. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 66. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Juri 11, mislim, da o tem glasujemo. Juri 11 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Predlog smo imeli 14 za, proti, vzdržani preverimo. 14. Uh, Sprejeto 33 za 26 proti. 67 za proti vzdržani. Sprejeto 15 za proti. Se opravičujem. Tu je še ustni predlog spremembe. Se strinjate z ustnim predlogom spremembe za proti vzdržani sprejeto. 68 je združljiv za proti vzdržani sprejeto. 69 za proti vzdržani zavrnjeno. 16 za proti vzdržani preverjamo. Predlog spremembe 16. Lahko dobim bolj oster sinčnik. Hvala lepa. Sprejeto. 31 za 27 proti. 70 za proti. Vzdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog A za proti. Vzdržani sprejeto. Predlog smo 19 za proti. Vzdržani sprejeto. 73 za proti. Zdržani zavrnjeno. Predlog sem 20 za, proti, vzdržani, sprejeto. Preverjamo, če želite. Elektronsko glasovanje, glasujemo. Sprejeto 36 za, 24 proti. 76 za, proti, vzdržani, preverjamo. Mislim, da je sprejeto. Glasujemo. za 23 proti sprejeto 77 za proti zdržani sprejeto 78 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 21 za, proti, vzdržani, sprejeto, 15 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverjamo predlog spremembe 15, elektronsko glasovanje, glasujemo. 28 za 31 proti. Zavrnjeno. Predlog sojenbe 79 za, proti vzdržani zavrnjeno. Ali je 80 identičen? Ni mi posem jasno. Ne. 80 za, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog B za, proti vzdržani zavrnjeno sprejeto. 84 je bil umaknen, 23 za, proti vzdržani sprejeto. devetinosemdeset za proti vzdržani zavrnjeno devetdeset za proti, vzdržani, zavrnjeno, 93 za, proti, vzdržani, preverjamo, 93, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto. 17 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno. 24 za, proti, vzdržani, sprejeto. 95 za, proti, vzdržani, sprejeto. 104 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 105 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani zavrnjeno. Juri 18 za, proti, vzdržani preverimo. Elektronsko glasovanje, glasujemo. Še kdo? Prav, sprejeto. 34 za, 25 proti. 25 za proti vzdržani sprejeto. 26 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 27 z ustnim predlogom spremembe, da bi načrtali zadnji del stavka. Se strinjate z ustnim predlogom spremembe? Prav torej skupaj s tem ustnim pravom spremembe za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 28 za, proti, vzdržani, sprejeto. 109 je prespredmeten. 110 za, proti, vzdržani, sprejeto. Preverjamo, če želite. Mislim, da je samo LS bila proti. 29 za proti vzdržani sprejeto. 112 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog smo imeli 30 za, proti vzdržani sprejeto. Potem imamo identična, 31 za, proti vzdržani sprejeto. 120 za, proti vzdržani sprejeto proti vzdržani. Nekoliko drugačna kombinacija, preverjamo, 120, glasujemo. Ste vsi glasovali? Zavrnjeno. Wait till I say close. Želim ponovno preveriti 120. Ponovna preverba predloga spremembe 120, ker je sekretarjat zaključil glasovanje. Preden sem sama to dejala, pa mislim, da vsi še niste glasovali, prav? 120. Ponovno glasujemo. Glasujemo. no i don't know which way it's probably going to go the opposite way verjetno bo sedaj rezultat drugačen poštena želim biti še en mora pritisniti če pač ne boste pritisnili bom zaključila z glasovanjem le resultat predsedoča razglasili ste že rezultat razglasili ste že rezultat zato je konec um. ja tako ali tako je zavrnjeno rezultat. Ja, ampak napovedali, razglasili ste že rezultat. Ne bi smeli ponoviti glasovanje, mislim, da to veste. And, and Prav. Če nisem rekla konec glasovanja, ne pritisnite na gumb. Prav? 32 za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 121 za. Proti vzdržani zavrnjeno. 122 za, proti, vzdržani preverjamo, predlog sem bez 122. Še dva. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 33. Prvi del za. Proti. Vzdržani sprejeto. Drugi del za. Proti. Vzdržani sprejeto. 123. Prvi del za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 124 za, proti, vzdržani, sprejeto. DV14 za, proti, vzdržani, sprejeto. 125 za, proti, vzdržani, sprejeto. DV14 za proti vzdržani spreto. 34 za proti vzdržani spreto. 126 za proti vzdržani spreto. 35 za proti vzdržani spreto. 127 za proti vzdržani preverjamo. 127 Glasujemo. Še trije, še dva. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 128 za. Proti. Vzdržani. Preverjamo. 128. Glasujemo. Predlog so imbe 128. Preverjamo elektronsko glasovanje. Glasujemo. Še dva, še en, konec glasovanja. Sprejeto. 32 za, 31 proti. 129 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 130 za proti vzdržani sprejeto. 131 za proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog C za proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog D za proti vzdržani sprejeto. 135 za proti vzdržani sprejeto. 38 za proti vzdržani sprejeto proti vzdržanju sprejeto. 136. Prvi del za, proti vzdržanju sprejeto. Drugi del za, proti vzdržanju zavrnjeno. 137 za, proti vzdržanju zavrnjeno. 39 za, proti vzdržanju zavrnjeno proti vzdržani sprejeto, 138 za, proti vzdržani zavrnjeno, 139 za, proti vzdržani sprejeto, 100 preverjamo, 139 elektronsko glasovanje. Three more to vote if you're voting. Še trije dva, še en. Konec glasovanja. 36 za, 26 proti, sprejeto. 140 za, proti, vzdržani. Socialisti ne glasujejo, tako da preverjamo 140. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 36 za, 26 proti, 141 za, a ne, ta je brezpodmeten, se upravičujem, 40 za, proti, vzdržani, sprejeto, 142 za, proti, vzdržani, sprejeto, 22 za, proti, vzdržani, sprejeto, 42 za, proti, vzdržani, sprejeto, 43 za, proti, vzdržani, sprejeto, proti vzdržanje spretom, 143 za proti vzdržanje spretom, 44 za proti vzdržanje spretom, 144 za proti vzdržanje spretom, 145 za proti vzdržanje spretom, 45 za proti vzdržanje spretom kompromisni predlog E za, proti vzdržani sprejeto. Predlog sem 2 za, proti vzdržani zavrnjeno. Predlog sem 2 za, proti vzdržani sprejeto. 3 za, proti vzdržani sprejeto. 48 za. Se prevečujem, ta je brezpodmeten. Predlog sem 4 za, proti vzdržani sprejeto. 3 za, proti vzdržani sprejeto. 5 za, proti vzdržanje spreto. 4 za, proti vzdržanje spreto. 49 za, proti vzdržanje preverjamo. Predlog sem imel 49, elektronsko glasovanje. Checking 49. Preverjamo, predlog sem imel 49. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 29 za, 33 proti. 50 za, proti, vzdržani, preverjamo 50. Konec glasovanja. Sprejeto. Z veliko večino. 6 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 5 za, proti, vzdržani. Zdržani spreto. 51 za. Ne, ta sta predpredmetna. 53 tudi. Da. Tako da prehajamo na 54 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 55 za. Proti. Preverjamo. 55. Glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto 36 za, 26 proti. 56 za, proti, vzdržani, preverjamo, 56. Mislim, da je bilo sprejeto, ampak bolje je preveriti. Še dva, hvala lepa, konec glasovanja. Zavrnjeno. 30 za, 32 proti. Predlog smo imeli dve za, proti, vzdržani sprejeto. 57 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 6 za, proti, vzdržani sprejeto. 97 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Juri 3 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 98 za, proti vzdržani zavrnjeno, 99 za, proti vzdržani zavrnjeno, 58 za, proti vzdržani preverjamo, predlog sem bil 58, glasujemo. Two more to vote. Še dva. No, nova kartica se je pojavila, še vedno dva manjkata. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 90 za proti vzdržani sprejeto. 60 za proti vzdržani sprejeto. Juri 4 za proti vzdržani zavrnjeno. Predlog sem je besedem za proti vzdržanju spreto, 61 za proti vzdržanju spreto, Juri 5 je brezpredmeten, predlog sem bil 8 za proti vzdržanju spreto, 62 je brezpredmeten, 63 za proti vzdržanju spreto, Juri 6 je brezpredmeten, Juri 7 za proti vzdržanju spreto, predlog smembe 9 za proti vzdržanji sprejeto. 64 je pa smeten, predlog smembe 10 za proti vzdržanji sprejeto. Tako, sedaj pa še elektronsko glasujemo o tako spremenjenem besedilu. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto 57 za, 5 proti, 1 vzdržan. Še elektronsko glasovanje o zakonodajni resoluciji. Ste si glasovali, še dva, prosim glasujta, konec glasovanja. 56 za, 5 proti, 1 vzdržan ne bomo glasovali o pogajanjih, kajti počakali bomo in upam, da bomo potem to storili s partnerskim prelogom. Toliko, kar se tiče ekona. Morda kdo želi spregovoriti? Ne, prav.